liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, spoštovani predsednik Marteli, odnose med Evropsko unijo in Haitijem so, spoštovani gospod predsednik, za nas izjemnega pomena. Hud potres dvanajstega januarja 2010 je prizadel Haiti. Več kot 220 tisoč žrtev je takrat bilo. 1,7 milijonov ljudi pa je bilo takrat takšnih, da je ostalo brez strehe nad glavo. Pokazala se je mednarodna solidarnost brez primere in predvsem je to veljalo za Evropsko unijo, za evropejce in evropejke. Evropska unija je zagotovila izjemno humanitarno in razvojno pomoč, tako da ste lahko ponovno obnovili svojo državo. Od leta 2010 pa je bila Evropska unija tista, ki je najpomembnejša donatorka in zagotavlja mednarodno pomoč za vašo državo. To so uničujoče posledice potresa in Haiti se še vedno mora z njimi boriti. In zato letos eh, ste bili ponovno prizadeti z novo naravno katastrofo. Izak in Sandy, to sta bili dve novi katastrofi. To je privedlo do zažrljočih posledic, do razdejanja. In prišlo je do velikih težav pri oskrbi vašega prebivalstva. Spoštovani gospod predsednik spoštovani gospod Marteli. Evropski parlament si je vedno prizadeval, da bi Evropska unija bila zelo dejavna v vaši državi, da bi tesno sodelovala z vašimi organi. In zato smo si vedno znova prizadevali. Mi smo tisti, ki želimo vaši državi pomagati. Želimo vam pomagati tako, da boste oblikovali državo, ki bo gospodarsko stabilna. To je država, ki bo lahko sama poskrbela zase in ki bo sama lahko prispevala k temu, da se bo dolgoročno brila proti revščini in jo zmanjšala. Vi ste prevzeli predsedniški položaj in upamo, da boste lahko dolgotrajno poskrbeli za stabilno demokracijo, da bo v Haitiju zavladala stabilna demokracija. To so izzivi, ki so pred vami, gospod Marteli, in ti izzivi so res zelo izjemni. In to mislim, da je včeraj pokazala tudi včerajšnja razprava znotraj parlamentarnega odbora. Zelo dobro se zavedamo, da so pred vami zelo dramatični izzivi. Tri leta po katastrofi velja, da je še 270 tisoč eh, ljudi prizadetih in da živijo v takšnih pogojih, ki niso dostojni človeka. Še vedno morajo v teh pogojih živeti in zato moramo zagotoviti, da jim ponudimo trajno oskrbo, potem je tukaj proces ponovne obnove. Jasno je, da moramo ta proces čim bolj učinkovito oblikovati vsi skupaj. Potem, ko govorimo o revščini, z njo se moramo poprijeti z vsemi sredstvi. Ravno tako moramo krepiti demokracijo. Krepiti moramo tudi načela pravne države. Vse to so nujne reforme, predvsem to velja za področje pravosodja. In poleg tega se bom navezal na našo razpravo o finančni perspektivi Evropske unije. Mi smo tisti, ki moramo poskrbeti za to, da bomo še naprej spoštovali svoje mednarodne obveznosti. Predvsem to velja za vašo državo, za Haiti. Spoštovati moramo svoje obljube in prebivalcem Haitija moramo še vedno izkazati solidarnost in jim stati ob strani. Potem pa, ko boste vi izvedli svoj ambiciozni načrt reform, lahko povem, da je Evropski parlament partner, ki je zanesljiv in ki se bo boril za to, da finančna sredstva Evropske unije, ki jih potrebujemo, da bomo spoštovali recimo naše zaveze, so finančna sredstva, ki se bodo sprostila in zagotovila. To je ta boj, to je ta ambiciozen evropski proračun, to je naše jamstvo, da bomo spoštovali svoje zaveze na področju solidarnosti. In dam vam besedo, da bomo to tudi storili. Sedaj pa se že veselim, spoštovani gospod predsednik, da boste spregovorili. Predajam vam besedo in izražam še enkrat prisrčen dobrodošljico v Evropskem parlamentu. Hvala.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 Spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Vidim, da ste izrazili veliko čast moji državi s tem, ko ste me sprejeli v tej prestižni instituciji v Strasburu. Najlepša hvala za to. Spoštovane poslanke in poslanci, sem prihajam kot glasnik novega prepričanja istega prepričanja, ki ste ga zagovarjali tudi vi, ko ste bili v težavah. To je isto prepričanje, ki vam je omogočilo tistih 30 veličastnih. To je isto prepričanje, ki vam je pomagalo, da se postavite na noge po drugi svetovni vojni. Isto prepričanje, ki je zrušilo berlinski zid. To je prepričanje, ki ga je zagovarjal spoštovani Paul Henri Spak. Sem sem prišel Zato, da vam povem, da kljub vetrovom in plimovanju, kljub smrtonosnim dogodkom, Haiti ni poražen, ne stoji križem rok, ampak se ponovno postavlja na noge. To je dobra novica, ki jo želim deliti z vami. Spremenili smo smer. Spremenili smo smer zato, ker so bili naši prebivalci dovolj pogumni za to, ker je bila naša administracija dovolj odločna. Veseli smo, da Evropska unija z nami dobro sodeluje, da je to sodelovanje eno od najbolj pomembnih. Najlepša hvala za to. V tem sam vidim znak prijateljstva, ki ga je oblikovala zgodovina. To je prijateljstvo ki nas ne more pustiti ravnodušnih v času finančne krize, ki vam grozi in ki prizadeva tudi nas. Ostajam pa prepričan, da združena Evropa, torej še močnejša Evropa, lahko najde ustrezne rešitve tudi za zagon gospodarstva. Še naprej ostajam prepričan, da nobena recesija ni stalna. Koliko časa bo trajala kriza, pa je odvisno od tega, kako hitro boste sprejeli odločitve za oživitev gospodarstva in kako pomembne in pogumne bodo. Od Marija Dragija do Kristin Lagarče, omenim se, smo ta dva. Imate na voljo res izjemne osebe, zelo pametne, inteligentne osebe, ki vam bodo pomagale, da najdete pot iz krize bi se vam pa rad iskreno zahvalil za velikodušnost in za solidarnost. Nobena država pa ne bo našla poti iz revščine, če bo živela izključno od dobrodelnosti. Gotovo je, da Haiti še vedno potrebuje pomoč. Ampak državljani Haitija predvsem morajo najti produktivno delo. Potrebujejo trgovinske izmenjave, neposredne naložbe. Haiti je pravzaprav na pragu Amerike. Severna Amerika je ponovno začela verjeti v Južno Ameriko. Haiti pa je vedno verjel v obe. Haiti je pravzaprav neka vrste strateška platforma. Pri nas najdete ugodne pogoje za naložbe. Evropska podjetja lahko sodelujejo pri nas tudi, ko gre za obnovo, ponovno izgradnjo države, lahko sistem ustvarijo tudi neke vrste prednostna mesta v tej regiji. Haiti potrebuje pristanišča, letališča, ceste, elektrarne, hotele. Na Haitiju je zemlja plodna, kar pomeni, da Haiti lahko z lahkoto ponovno nahrani svoje prebivalstvo in izvozi še presežek hrane. Podnebje in geografija na Haitiju sta izjemna. Imamo na tisoče kilometrov plaž z belim peskom, pri nas najdete še neraziskano divjo naravo. Od For Liberteja do Kajskih otokov, od Gonejva do Miragona. Naša država ima seveda številna sredstva in vire, tudi vodne vire, ki so zaščiteni. Naše prebivalstvo je mlado, pogumno, napredno, pripravljeno za delo. Zato sem danes tu tudi s tem namenom, da vas povabim, da izkoristite vse izjemne priložnosti za naložbe, ki jih naša država ponuja povabil bi vas rad tudi, da nam pomagate pri iskanju dodatnih virov, zato da bomo ponovno finančno suvereni in se uvrstili nazaj na mednarodne finančne trge. Bi vas pa seveda spodbudil k temu, da sklenete z nami dodatne sporazume o prosti trgovini. Poleg tega mislim, da bi morali spodbujati nove, inteligentne, donosne projekte prosim vas, da z nami sodelujete, zato da bomo skupaj našli pametne načine, kako vse te projekte financirati na čim boljši način. Številni upokojeni profesori pri nas samo čakajo na priložnost za to, da bi tudi sami lahko prispevali k oblikovanju novega sveta, sveta, ki bi bil bolj pravičen in bolj enakopraven. Želim si, da bi tudi vaši upokojeni profesori lahko prišli k nam in nam pri tem pomagali. Tudi zgodovina nas povezuje. Zgodovina, ki nam kaže, kakšne so bile naše povezave s Španijo, Anglijo, Francijo, Italijo, Polsko. Do leta 1940 smo imeli tudi trgovinske odnose z Nemčijo. Tu je zgodovina, zaradi katere se tudi danes Evropska unija udeležuje različnih razvojnih in drugih projektov v državah AKP-ja. Evropa je lahko ponosna na mesto, ki ga zaseda v svetu. Lahko je ponosna na svojo karizmo, na svoje prepričanja, na miselne tokove, ki jih spodbuja, na odgovore, ki jih ponuja za vse težave na tem svetu, na vse pobude, ki so njene in ki pomagajo tudi pri izvajanju vloge Evropske unije v državah v osponu. Evropska mladina mora vedeti, da države z juga računajo na njo. Ne sme se zapreti, še naprej mora ostajati radodarna, izbirati pametno, zato da bo svet postal bolj bratski, gospodarsko bolj moralen, ekološko varnejši in zagotovo bolj demokratičen in strpen. Haiti je seveda okrepljen zaradi tega prijateljstva. Haiti se je odločil, da bo storil korak naprej, da bo odpravil vse stare klišeje, ki se vežejo na nj. Prekinil bo s tem endemičnim slabim razvojem. Izgnali bomo vse stare demone, borili se bomo proti dezertifikaciji, odprli se bomo svetu. Leto in pol že delam na tem skupaj s svojo administracijo, včasih naletimo na uvire, ampak nič ne bo omajalo naše dobre volje in zaupanja. Letos je Haiti močno prizadelo kar nekaj naravnih pojavov, tropske nevihte kot sta Isaac in Sandy, ponovno smo bili postavljeni pred preizkušnje, še enkrat smo utrpeli veliko škodo, pa naj se gre na področju človeških življenj, pridelka, stanovanj, tudi živina je trpela. Še enkrat smo prosili mednarodno skupnost, da nam pomaga in to je tudi storila. Pomagala nam je, rešila nas je, pomaga nam pri ponovni izgradnji. Kmalo pa bo treba seveda prekiniti ta začaran krok. In to je izziv, s katerim se bomo na Haitiju uspešno soočili. Haiti se bo ponovno postavil na noge zaradi tega, ker se zavedamo, da je ranljivost haitijskega ozemlja, ki je že sedaj zelo velika, v prihodnih letih postala še večja, zaradi tega, ker se podnebne spremembe radikalno povečujajo in vidimo, kaj vse je predvideno za Antile. Mislim pa, da bomo morali veliko storiti še na enem področju, na področju preprečevanja. To je izjemno pomembno v današnjih časih. Preventiva pa seveda pomeni, da bomo morali spremeniti tudi ozemlje. Na tak način bo naša država manj ranljiva. Poleg tega bodo naše kotline zaradi vseh teh sprememb postale bolj prijazne, ne bodo več grožnja, ne bodo več povzročale uničenja. Spremeniti je treba samo ozemlje in rabo zemlišč. S tem se bomo izognili posledicam, ki jih prinašajo podnebne spremembe in ki nastanejo na milijone dolarjev. Vzpostavili smo tudi nov instrument, Mednarodni center za posredovanje geospacijalnih informacij, tako imenovan CNIGS. Na voljo imamo tudi medsektorski odbor za spremenjanje ozemlja. Tudi vi ste prispevali k temu. Hvala lepa za vašo pomoč pri oblikovanju teh dveh instrumentov. Moram reči, da bo moja administracija seveda uporabila vse, kar ima na voljo zato da pravočasno spremeni stvari. Stara celina je več kot samo en od partnerjev. Pri nas pravimo, da je Evropa neke vrste blagoslov za nas. Mislim, da bo treba spremeniti tudi sam način razmišljanja na svetovni ravni. Nihče več ne more delovati kot samotni jezdec. Vsaka država bo morala poskrbeti za več regionalizacije, oblikovati bomo morali območja prostega pretoka blaga in oseb, govoriti bomo morali z enim glasom, se vzajemno podpirati in istočasno ohranjati svojo identiteto. Karibska regija lahko seveda nekega dne postane prava unija neodvisnih držav in to velja za velike in male otoke v tem območju. Vsi moramo izkoristiti vse tisto, kar nam ponuja ta naša izjemno geostrateška pozicija. Pomembno pa je, da zagotovimo stabilnost in celo mir na svetu, bi rekel. Več kot to. Tu so nove pobude na področju razvoja, v kontekstu, kjer bodo morali vsi poskrbeti za to, da prevlada mir, da prevlada pravica. Evropska unija podpira države AKP-ja in znotraj tega konteksta prispeva ogromno sredstev, sredstev v kontekstu Evropskega sklada za razvoj. Iz poglavja regionalne integracije prejemamo velika sredstva in s tem tudi Evropska unija prispeva k vsem našim pobudam. Haiti se danes seveda zaveda, kakšno mesto zauzema v tej regiji, kakšna je njegova teža, kakšno vlogo mora igrati, vendar se zavedamo tudi tega, kakšne so naše pomankljivosti. Smo izjemno odprti, ocenili smo vse zaostanke, ki vladajo pri nas, vemo, kje moramo storiti večje korake naprej tega dela se lotevamo vsak dan. Ne bomo več kaznovali same sebe, temveč se bomo raje lotili dela in odpravili vse ovire. Evropa nam pri odpravljanju vseh teh ovir služi kot neke vrste navdih. Še pred 50 leti so države Evropske unije bile večinoma skregane med sabo. Danes pa so te države združene temeljijo na istih vrednotah in se združujejo. Evropi je uspelo doseči vse to, kar je dosegla zaradi tega, ker deluje na načelu preglednosti javnih sredstev, ker razumno in smotrno uporablja sredstva, ker skrbi za delovanje pravosodja, skrbi za izobraževanje prebivalstva in predvsem omogoča državljanom, da sami prispevajo k svojemu boljšemu blagostanju. Ampak uspeh nima meja. Znotraj mandata, ki ga imam, se posvečam tudi temu, da zagotovimo boljše šolanje za naše državljane, da se borimo proti korupciji, da vzpostavimo pravno državo in upam, da bodo rezultati kmalo vidni. V manj kot dveh letih smo uspeli več kot enemu milijonu otrok omogočili, da se brezplačno vključijo v izobraževalni sistem. To so otroci, ki so bili prej prepuščeni sami sebi. Pri tem smo uporabili izključno javna sredstva. Z vsemi našimi ukrepi smo poskrbeli tudi za to, da je več kot milijon brezdomcev našlo svoj dom. In tudi vaši državljani, vaši davkoplačevalci so prispevali k doseganju tega cilja. Prisrčno se jim zahvaljujem za to. Lahko vam zagotovim, da te vaše solidarnosti nismo zlorabili in da je niste vrgli stran. Tisti, ki so najbolj revni in najbolj osamljeni, so imeli koristi od tega. Mi si želimo, da bi čim hitreje vzpostavili pravno državo. To pa pomeni, da smo spremenili način, kako delujejo naše institucije, Spremenili smo ustavo, ima določene pomankljivosti, ampak novo ustavo smo sprejeli. Tudi zakonodajna veja oblasti ponovno bolje deluje. Na voljo imamo ustavni svet, ki je že prisegal, tudi volilni svet je trenutno v fazi vzpostavljanja. Na naslednjih volitvah bomo obnovili tretjino sedežev v senatu, toliko senatorjev se bo zamenjalo. Državljanske svoboščine so skoraj da že v celoti zagotovljene, tudi svoboda tiska je zagotovljena, opozicijo prav tako dopuščamo, korupcije je vedno manj, tudi raznih drugih pomankljivosti uprave ne dopuščamo več počasi, vendar z gotovostjo, tudi pravosodni sistem deluje na bolj pravičen način. Kar zadeva človekove pravice, lahko povem, da aktivno delam na tem, da bi tekom svojega mandata podpisali vse sporazume in konvencije z tega področja, tako da bo kršenje človekovih pravic postalo kaznivo dejanje. Želimo si, da bi ljudje bili dejansko enakopravni, da bi vsi imeli enake možnosti, da bi zaščitili mladoletne. Prve rezultate smo že dosegli, veliko želja še ostaja. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, spoštovane poslanke in poslanci. Na začetku ste imeli Evropsko gospodarsko skupnost. Ustanovni očetje so tisti, ki so takrat stvari prav razumeli in države AKP-ja bi morale danes storiti enako, še predvsem Haiti. S pomočjo vašega sodelovanja bomo, upam, čim hitreje izpolnili tudi različna dela na področju infrastruktur. Kmalo bomo dokončali tudi avtocestni sveženj. Nacionalna cesta številka 3 je skoraj da že zgrajena. Velik del te ceste je nedavno bil odprt tudi v prisotnosti komisarja Pibalksa. In to je samo eden od teh očitnih znakov, kako delamo na svoji infrastrukturi. Želimo si, da bi čim hitreje oblikovali tudi boljše pogoje za zagon gospodarstva poleg tega sodelujemo z vsemi sosedi, tudi z Dominikansko republiko. V teku svojega mandata sem se zauzemal za to, da bi črpali navdih iz vaše modrosti, vaših idealov, vaše stare civilizacije. Želimo podpriti vse tisto, kar je tako jasno vidno tu v Strasburu. Veseli smo, da nam pomagate na tej poti, da nas spremljate, in zahvaljujem se vam v imenu vseh svojih državljanov. Najlepša hvala za ta prisrčen sprejem. Danke. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsednik, hvala za vaše besede. Hvala vam tudi za to, da ste nas opomnili na ustanoviteljske očete Evropske unije. Mislim, da je bil vaš govor spodbuda tudi za nas. Namreč vaš projekt povezovanja ni pomemben samo za vas, za nas, ampak eh, za vse ostale dele sveta. Zato najlepša hvala. Hvala tudi vam, gospe in gospodje, za pozornost. Želim vam tudi veliko uspeha pri vašem nadaljem delu. Hvala.